bo ta sprememba potrjena. Prihajamo k delovnemu programu, ki je bil sprejet v skladu z 149. Eh, členom. Sprejet dnevni red ste dobili, za danes nimam predlogov sprejem dnevnega reda, za jutri je eh, politična skupina Evropa narodov predlagala posebno razpravo o širitvi jezika virusa kot prvo točko jutri popovdne. Gospa Joël Melin je želela besedo na to temo. Kolegica, izvolite. Gospod predsednik, na podlagi 153. člena, eh, hvala, da ste na eh, to spomnili in naša skupina, eh, ko gre za epidemijo, ki je sedaj prisotna na svetu ker ne vemo točno, kakšne so značilnosti te epidemije, ali gre samo za viru, eh, virusno obolenje, eh, pa tudi z vidika upravljanja, eh, upravljanja te, tega problema, kot je bil primer ebole. Zato vas eh, pozivamo, eh, tudi kolegi tako mislijo, da je potrebno o tem razpravljati v eh, hemiciklu in skratka, da ta debata poteka. Hvala. Hvala lepa, gospod Mila. Ali kdo podpira ta predlog? Kolega, izvolite. ne jaz eh, želim spregovoriti zoper ta predlog potem tem vas moram razočarati eh, to je že nekdo storil eh, ne se izviti mislim da bo povedal isto kot ste želeli povedati vi gospod guerrero govorite tudi v imenu gospoda la via in potem bo problem rešen gospod eh, predsednik, eh, podal bi alternativni predlog. Kot je povedala eh, gospa poslanka, zelo malo vemo o tem virusu, ki se prenaša s komarji. Svetovna zdravstvena organizacija bo jutri objavila dodatne informacije o tem virusu, zato se mi zdi bolje, če vodimo informirano razpravo v pristojnem odboru in sicer na osnovi podatkov, ki jih bomo prijeli tudi od eh, Evropske komisije, ko bo ta vzpostavila stik s svetovno zdravstveno organizacijo. Še enkrat povdarjam, da gre za pomembno temo, eh, gre za nekaj, kar je prizadelo več eh, južnoameriških držav. Eh, problematika zadeva predvsem noseče ženske, tudi v Evropi imamo še nekaj primerov, zato se mi zdi smiselno, da se pristojni odbor ukvarja s to temo. Okay. Vsekakor pa niste zato, da eh, bi bila ta tema na dnevnem redu plenarnega zasedanja ta teden. Kdo je za predlog uspemila? Naj dvigne roko glasoval za in proti. Kdo se vzdrži? Večina je bila proti in mislim, da se večinsko tudi strinjate, da po pridobitvi poročila Svetovne zdravstvene organizacije pripravimo razpravo v pristojnem odboru gospa Reding. gospod eh, predsednik, imam nekaj k dnevnemu redu oziroma k poslovniku. Razumela sem, da želite aktivirati eh, člen 175 poslovnika za preložitev glasovanja o sporazumu TISA. Lahko vas eh, obvestimo o tem, da tako pristojni odbor kot poročevalci, poročevalci Senci, kot tudi vse politične skupine želijo glasovati o tem poročilu. Zato bi prosila, da to glasovanje vendarle izvedemo in ga ne zavlačujemo. Eh, Gospa Reding, eh, na vašo pripombo se bom še vrnil. Najprej pa bi uredil to z prenosom teme na pristojni odbor, ko gre za širitev virusa zike. Torej, spraševal sem, ali je večina eh, članov Evropskega parlamenta za predlog gospoda Gerera. Vidim, da nihče temu ne uporeka, kar pomeni, da je to tako potrjeno. Gospa Reding, vi pa govorite o temi, ki je danes eh, v razpravi. Eh, v sredo pa naj bi potekalo glasovanje. Odkrito vam moram povedati, da v tem eh, trenutku ne nameravam vrniti poročila v odbor. Razumel sem, da je okoli 70 predlogov sprememb, lahko pa bi se zgodilo. da bomo, ko poteče rok danes ob 19. ali nekaj podobnega, dobili še celo vrsto amadmaja oziroma prošen za glasovanje, podelili ločeno glasovanje. Zato eh, bi vas že zdaj profilaktično prosim, da bi potem odločali o tem vprašanju. Moramo vam povedati, da se za to zadevo doslej razen teoretično nisem ukvarjal. Zato odločitev še ni padla vaša izjava, da bi naj nameraval priložiti glasovanje, ne drži. Danes eh, popovdne sem se soočil, prvi soočil z to številko in tudi s poročilom, da bi lahko prišlo do še več predlogov sprememb. Vsekakor pa bom upošteval vaš modri predlog pri odločanju, gospod Weber. Gospod predsednik, podpiram to, kar je povedala gospa Reding in se zahvaljujem eh, za eh, vaše informacije. Naj vam povem, da je bilo poročilo v odboru eh, potrjeno poročilo z veliko večino, samo dve politični skupini tukaj eh, želita zavlačevati in delovati uničujoče. Zato bi podal splošen poziv, da poslovnika ne zlorabljamo za eh, to, da bi izvajalo le politiko zavlačevanja. Namreč eh, zadeva tega ni vredna. Gospod Weber, vašo pripombo bom upošteval, ampak eh, slišal sem, da ravno zaradi tega eh, lahko računamo na to, da bodo predlogi spremenjeni še prihajali. Veste, da zadeve skrbno proučim, ampak eh, proučim jih tako vsebinsko kot formalno. Če gre samo za formalne razloge, ne pa vsebinske, potem zadevo ne vračam. Bi vas pa upozoril na to, da kot eh, predsednik eh, ali pa tudi podpredsednik vsakeč, ko poročil ne vračamo v odbor, ko imamo 300, 400, 500 predlogov sprememb, kar zahteva uro ali dve glasovanja. V takih primerih dobijem celo vrsto mailov za protestom, zakaj takšnih poročil nisem vrnil v odbor. Zato je zelo pomembno, da se je s to zadevo ukvarjal odbor za ustavne zadeve. Gospod Korbet, to držim, ampak eh, določba 175 se ne ukvarja z vračanjem poročila v pristojni odbor ampak gre za prošen, da odbor deluje kot filter v primeru, ko imamo zelo veliko število predlogov sprememb, sploh takšnih, ki nimajo velikih možnosti za sprejem na plenarnem zasedanju. Zato, da mora izbrisati odbor vse, ki imajo manjšo podporo kot eno desetino članov zaradi tega je glasovanje tukaj manjše, zaradi tega, ker eh, naj bi odbor sfilciral vse eh, te spremembe. Kar pomeni, da bi lahko pomagalo pri delu, če bi eh, upoštevali to pravilo na ta način. To bi bilo zelo dobro, ampak po mojih izkušnjah je tako, da ko vračamo zadeve v odborih, ne počistijo. 10 odstotkov članov odbora zadostuje, da se je celoten svežen brez premem pošel nazaj na plenarno zasedanje. Takšne izkušnje imam iz lanskega leta. Zato je moja prošnja za vas, eh, kot eh, tudi za ostale v odboru, da si pogledate eh, te mejne vrednosti. Še nekdo poslovniko? Gospod Ferron, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Ta razprava o tisi je izjemno pomembna in eh, ni se tu moč izogniti vaši vlagi. Eh, ko gre eh, za to vabilo k predlogom sprememb, je to nekaj, kar bi ogrozilo to možnost in zato želim eh, in vas pozivam, da eh, spoštujete tako besedila kot poslance. Hvala. Next, Hvala lepa. Potem pa prehajam k naslednji točki za spremembo dnevnega reda za torek. Združena levica želi, da se doda izjava sveta in komisije glede povečanega rasizma in nasilja proti beguncev in imigrantom v Evropi k skupni debati o begunski problematiki zunanjih meja Schengen, o spoštovanju mednarodnega načela nevračanja in tako naprej. K temu bo govorila gospod Cimer. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Z naslovom ste že na danšo predstavili eh, našo temo. Gre za to, da je, bil konec, da je bilo konec tedna posod po Evropi, predvsem pa v Štokholmu kar nekaj napadov na begunce in migrante, eh, kjer so bili deleženi tudi mnogi otroci. Poleg tega smo imeli v lani več kot 50 eh, napadov na domove za prosilce za azil v Nemčiji, več kot 500 takih je napadov. Vemo, da desničarski skrajneži nastopajo proti imigrantov in jih ogrožajo, izvajajo nasilje nad njimi, zato bi o tej temi morali govoriti tudi tukaj najbolje v torek popovdne, ko imamo že izjavo sveta in komisije na te teme. Želeli pa smo tudi poimensko glasovanje o sprejemu te točke ali ne. Slišali ste predlog gospod Cimer, kdo bi govoril prid temu predlogu, gospod Guerrero. Quería apoyar la propuesta de la señora Zimmer porque comparto esa preocupación y quería añadir que aunque no Podpiram eh, predlog gospod Zimmer. To ni sicer ni specifična točka v razpravi jutri, vendar pa bi bilo možno vključiti tudi temo na tisoče otrok, ki so prišli v Evropsko unijo in eh, ne vemo, kam so se izgubili. Tukaj gre za temo, ki bi lahko obravnavali v kontekstu jutrišnje skupne razprave. Je kdo proti eh, takšnemu predlogu? Izvolite, kolega.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 beguncev proti državljanom. To se mi zdi nepošteno zaradi mnogih eh, žrtev, na tisoče žensk, eh, tudi iz Kölna. Zdi se mi nepošteno, če govorimo o drugih zadevah in to temo postimo ob strani. Eh. Glasovali bomo. Predlog za pojemensko glasovanje je bil pravočasno vložen, zato vas prosim, da poimensko glasujete v predlogu. Glasujte, prosim. Ja, ja, ja. Bah. Haben alle abgestimmt? Stimmt sie glasovanje? Konec glasovanja. 183 za, 142 proti. S tem je predlog sprijet. Gospod Beres. Hvala, gospod predsednik. Vem, da to ne bo vplivalo na končni izid. Eh, glasovala sem za. Sum protokol. Bomo zapisali v zapisnik. Hvala lepa. S tem smo določili delovni načrt za teden. Prihajamo pa na prvo točko današnje razprave in sicer gre za letno poročilo Evropske centralne banke, ki ga je obravnaval gospod Marijas. Med nami pozdravljam tudi predsednika Evropske centralne banke.